z velikim veseljem pozdravljam člane eh, kanadske delegacije na eh, tribuni. La delegazione presieduta dall'onorevole Delegaciji predseduje David Titson, ki je predsednik delegacije za sodelovanje med Evropsko unijo in Kanado. In zastopani so senatori Alberte, eh, Quebeca, eh, Britanske Kolumbije in tako naprej. V eh, Bruslju so zato, da bi se sestali z Evropskim parlamentom in se pogovorili o odnosih med Evropsko unijo in Kanado. Še prav posebej so nas pretresli dogodki v Kanadi in sicer eh, oktobra eh, na sedežu parlamenta v Quebecu. In eh, rad bi pohvalil pogum, eh, s katerim eh, se je, so se kanadski državljani odzvali na te dogodke. Tukaj gre za napad na temeljne svoboščine, ki jih je potrebno spoštovati tako v Kanadi, kakor tudi v Evropski uniji. delegaciji želim uh, uspešen obisk v Evropski uniji. Dobrodošli. Passiamo ora alle votazioni. Sedaj pa prehajamo k glasovanju. Onorevole Jala Sender. Gospa Jala Sender. Sì, perdone, Presidente, solamente non si sta mangiando se opravičujem, gospod predsednik. Mislim, da smo lahko res veseli, da je rozeta pristala, to je namreč ključnega pomena eh, za naše misije v vesolje. Mislim, da je to velik uspeh. Ja. To je odličen rezultat eh, evropske industrije. Strinjam se z vami, gospa Ajala Sender. Tudi kot nekdani komisar, eh, ko sem bil prisoten eh, tudi za vesolsko politiko. Sedaj pa začnemo z glasovanjem.